hvala lepa kolega z velikim veseljem želim izraziti dobrodošlico delegaciji poslancev in drugih obiskovalcev iz kanadskega parlamenta ki so prišli na obisk v evropsko unijo in ki sedijo na tribuni Člani delegacije so v Bruslju zato, da bi se srečali s svojimi kolegi v Evropskem parlamentu ob eh, priložnosti 32. srečanja medparlamentarnega zasedanja Evropskega parlamenta in Kanade. V ponedeljek so imeli priložnost pogovoriti se z mnogimi izmed naših poslancev. Včeraj so tudi obiskali komemoracijo premirja konca Prve svetovne vojne, delegaciji želim še prijeten preostanek njihovega bivanja v Evropskem parlamentu. Hvala. Voto. Nadaljujemo z obrazložitvijo glasov in sicer glede eh, raziskav na področju neuromedicine.